Okay, colleagues. Um, Spoštovani kolegi, dobro jutro vsem skupaj, priznam, eh, predlagam, da začnemo. Veliko kolegov ni prisotnih, ampak eh, z nami je poročevalka in eh, nekaj poročevalcev v senci. Prva točka na dnevnem redu je pravica do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in pravica do komunikacije v primeru prijetja. Poročevalka je gospa Elina Atonesko. Danes si bomo ogledali predloge sprememb. Gre za prvi predlog v okviru eh, programa za postopkovne pravice. Dva koraka sta že bila narejena. Gre za pravico do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih in pa pravica do komunikacije v kazenskih postopkih. Eh, ta dva dosija smo že obdelali. Poročevalka Antonescu je osnutek poročila predstavila februarja. 133 predlogov sprememb je bilo uloženih. Pravna služba je na zahtevo našega odbora predstavila eh, pravno mnenje v primeru kršitev te zakonodaje. če je to v skladu z konvencijo o človekovih pravicah in če to sopada z predlagano pravno osnovo. E, ko smo prisluhnili, ko bomo prisluhnili predstavitvi predlogu sprememb strani poročevalke, bomo dali besedo tudi pravni službi pred izmenjavo mnen o predlogih sprememb. Vidim, da se poročevalka strinja s tem, tako da ji kar dajem besedo. You're not.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 aceste reguli referitoare la 13 directive prin încălcarea dreptului de a fi asistat de un avocat. Gre za pravico do dostopa do odvetnika. Najprej se zahvaljujem kolegom, ker so pomagali pripraviti to poročilo, ker so vložili veliko predlogov sprememb. Skušala bom najti kar najboljši kompromis, ker bo to možno. Najprej bi omenila predloge sprememb. Obravnavala bom predloge sprememb člen po členu. Ko gre za člen 2, obseg, imamo predlog spremembe 85, ki govori o tem, da bi zaradi jasnosti morali povedati, da direktiva velja, ko je osebi odvzeta prostost. Or bi tukaj, besedica or ali bi lahko tukaj pripeljala do zmedi in bi direktivo tolmačili na ta način, da to velja samo, če je oseba aretirana. Potem to, kar je zapisano v členu 3, odraža vse okoliščine, kjer je osumljena ali, ali obtožena oseba, uh, ima pravico do odvetnika in je odseta prostost. Gospa Latvort je uložila predlog spremembe, ki je. Uh, želi razjasniti, da to ne vključuje predhodnega zasliševanja strani organov kazenskega pregona, takoj potem, ko je oseba prijeta. Mm, želimo tukaj ugotoviti, ali, preiskava, eh, ali je preiskava potrebna ali ne. Ta vidik smo obravnavali v odboru. In to je tudi predmet predloga spremembe, ki sem ga sama vložila. Strinjam se z Saro Latford, vendar pa mislim, da bi to moralo biti zapisano v uvodnih izjavah. Pravica dostopa do odvetnika v kazenskih postopkih je tista, ki jo omenja tudi predlog spremembe 90. Države članice bi morale zagotoviti dejstvo, da ima obtožena oseba dostop do odvetnika, kar se da hitro in v kakršnih koli okoliščinah. V nasprotju z izvornim besedilom, ko bi države članice morale zagotoviti zgolj, da tem osebam pomaga odvetnik. Ta predlog spremembe ima opraviti z razliko, ki jo ločita priložnost in pa pravica. Nekateri kolegi so zaprosili, da naj uvedemo pojem uradno zaslišanje ali intervju. Naj povem, da se ne strinjam z uh, uvedbo tega pojma, kajti naj vas spomnim na naslednjo dejstvo. Ko smo razpravljali o drugi direktivi iz roadmapa, to je bila pravica do eh, obveščanja, do informacij, smo govorili o tem, da eh, obstaja potreba po uradnem mm, zaslišanju in če želimo biti konsistentni za tem drugim ukrepom, In zaradi možnosti, da je oseba lahko soočena z občimi okoliščinami, ko policija preizkuje nek, eh, neko kaznivo dejanje. Mislim, da tukaj uradnega intervjuja zaslišanja ne bi smeli omenjati. Predlog smo imeli 106. Gospa Latford tukaj zahteva naslednje. V, manjših, v primeru manjših kaznjivih dejanj bi moral uh, eh, obtoženc imeti dostop do odvetnika tudi po telefonu. Mislim, da tukaj lahko upoštevamo in sprejmemo to možnost. Ta možnost uh, pa mora biti zapisana v uvodni izjavi, ne v glavnem delu direktive. In samo v primerih, kjer ni uh, predvideno zaslišanje in kjer kazen ne bi privedla do odzema prostosti, ko gre za člen 4, pravico do, dostopa, eh, pravico do odvetnika in ko gre za možnost, da je odvetnik pris, prisoten pri vseh eh, delih preiskave ali zbiranja dokazov, kjer je zahtevana prisotnost osumljene ali obtožene osebe. To lahko vpliva na zakonodajo o zbiranju dokazov in tukaj je bilo uloženih veliko predlogov sprememb. Ti predlogi spremembe bi lahko bili rešitev tega problema, ampak vseeno tega ne bom podprla. Mislim, da je potrebno o tem vidiku direktive še razpravljati. Upam, da bomo lahko dosegli nek kompromis predlagan kompromis, ko gre za možnost tega, da odvetnik preveri pogoje pridržanja. Veliko predlogov sprememb je bilo vloženih na to temo. Mislim, da bi tukaj lahko našli spremljivo rešitev, tako da bi odvetniki imeli možnost obiskati centr za pridržanje in da lahko po, lahko zagotovimo, da se bo to zgodilo samo po predhodni odobritvi. Ko gre za eh, pravico do komunikacije v primeru prijetja, eh, moramo tukaj vključiti tudi eh, ranljive skupine in otroke. Ko gre za zaupnost, to je zelo občutljiv vidik direktive. V zvezi s tem je bilo uloženih veliko predlogov sprememb kolegi podpirajo idejo absolutni zaupnosti med eh, stranko in odvetnikom. Izjeme lahko obstajajo, če obstaja sum na to, da je odvetnik lahko upleten v kaznivo dejanje, ki ga je zagrešila osumljena ali obtožena oseba, oziroma če obstaja določena grožnja za življenja nekaterih ljudi. ustrajam pri tem, da ohranimo polno zaupnost pri odnosu med eh, odvetnikom in njegovo stranko. Zavedati se moramo dejstva, da potrebujemo dobro izhodiščno stališče za poganja svetom. Ko gre za izuzetja je bilo prav tako vloženih veliko predlogov sprememb. Ta bi lahko veljala za določen, v določenih primerjih, če bi to odločitev sprejelo neodvisno pravosodno telo in ta odločitev bi morala biti sporočena na pisen način. Tukaj lahko prav tako najdemo dober kompromis. Ko gre za pravico do odvetnika, Eh, sporočilo bi moralo biti podano eh, pisno. Če obtožena oseba zavrne svojo pravico do odvetnika, se mora zavedati, kakšne posledice bi ta odločitev imela. Direktiva bo stopila v veljavo potem, ko bo odobrena ta izjema. Člen 5 tukaj sem zaprosila za mnenje pravne službe. Imeli bomo priložnost eh, prisluhniti temu mnenju pravne službe. Najbolj eh, sporna zadeva je povezana z drugim odstavkom. Države članice naj bi zagotovile, da izjave osumljenih ali obtoženih oseb. Preden dobi ta oseba odvetnika, kasneje tih izjav ne bi mogli uporabiti proti tej osebi. Tukaj smo odložili nekaj predlogov sprememb. Ta možnost uh, bi morala biti izključno v pristojnosti pravnih organov oziroma v pristojnosti držav članic. Potem, ko gre za evropski nalog za prijetje, tukaj so samo nizozemski kolegi tisti, ki tega ne podpirajo. Juridik și se referă la valoarea acordată. Pritojbe, tudi ta člen je predmet uh, mnenja pravne službe, vse skupaj je povezano z izjavami osumljene osebe ali zbiranih dokazov. Tukaj je možnost uh, izuzetja te, uh, obstaja možnost izuzetja te pravice, ampak o tem mora odločati pristojno sodišče predlogi sprememb na uvodne izjave. Tu je potrebno zagotoviti doslednost z eh, glavnim delom direktive. Dva predloga sprememb se nanašata na definicijo odvetnika. Tudi jaz sem vložila predlog spremembe v zvezi s to temo in lahko podprem tudi predloge sprememb, ki so jih vložili kolegi. Sedaj pa se bom tukaj ustavila, tako da damo možnost še pravni službi in kolegom, da izrazijo svoja stališča. Veselim se mnenja pravne službe. Okay, Hvala lepa. Sedaj pa bomo slišali mnenje pravne službe. Ne vem, kdo je z nami. Kar izvolite besedo. You, Hvala lepa, gospa predsedujoča. V zvezi z predlogom direktive o pravici dostopa do odvetnika v kazenskem postopku ste nas poprašali v zvezi z členom 10 in pa členom 13 drugim odstavkom v zvezi z tem predlogom. Te določbe so določbe, ki preved, prepovedujejo, da bi organi kazenskega pregro, eh, pregona uporabili izjave obtožene osebe, preden eh, so polno spoštovani njihovi, eh, njihova postopkovna jamstva. Izjave obtožene osebe v dveh različnih okoliščinah zato gre tukaj. Določbe v desetem členu se nanaša na okoliščine, ko bi oseba, ki poda informacije organom kazenskega pregona, postala osumljenec med zaslišanjem. Um, in prepoveduje se uporaba izjav, preden se on izve za to dejstvo. Druga okoliščina pa obravnava osebe, ki so že obtoženci pred zaslišanjem ali drugim eh, dejanjem preiskave, pa se mu eh, odreka pravico do odvetnika. Tudi v tem primeru se prepoveduje uporabe izjav tovrstnih oseb. V zvezi z prvimi okoliščinami, ali, predlag, ali so predlagana pravila v skladu z evropskimi pogodbami, obstoječimi pravnimi instrumenti, pravna služba meni, da ni nobenih določb v niti pogodbi Evropske unije, niti o, v pogodbi o delovanju Evropske unije, ki bi predstavljala pravni okvir za sprejetje takšnih določb ali pravil. Pravila v predlagani direktivi sledijo cilju, da bi vzpostavili medsebojno zaupanje med državami članicami na področju sodelovanju v pravosodju. Zato je to v skladu z pogodbami. Še več, ni nobenih eh, nedoslednosti tudi na področju skladnosti z obstoječim pravnim redom v Evropski uniji nobenih določb ni, ki bi omejile uh, pravico evropskih zakonodajalcev, da vzpostavijo takšne pravila. Mm, enako se je zgodilo pri direktivi o trgovanju za ljudmi ali pri evropskem nalogu za prijetje. Zato je to v skladu z takšnimi postopkovnimi jamstvi. Potem, kar se tiče pravne baze teh uh, določb, v skladu z um, precedenčnim pravom Evropskega sodišča bi morali tukaj spostaviti objektivne kriterije. Uh, moramo se usirati na cilj in pa vsebino predlagane zakonodaje. Tukaj gre za. Um, pravila o možnosti uporabe dokazov v določenem primeru in zato to spada v člen 82. Ta omogoča Uniji, da uporabi določbe o vzajemnosti um, spremljivosti dokazov. Kar se tiče cilja omenjenih izjav, pa izjava 26 pojasnjuje, da člen 13 o možnosti pritožbe upošteva zahtevo, ki izhajajo iz precedenčnega prava sodišča o človekovih pravicah iz Strasbura. To sodišče je eh, to preučilo z vidika pravičnega sojenja iz šestega člena konvencije ki govori o temeljnih pravicah osumljenih oseb. Brez takšnih pravic, postopkovnih jamstv, kot, eh, postopkovnih jamstv, kot je pravica dostopa do odvetnika, um, bi bilo nekaj, kar bi lahko obravnavali na um, takšen način, da bi se kdo odločil, da bi to spoštoval ali pa ne. Zato je izvajanje člena 82 eh, drugega odstavka kot pravna osnova tukaj upravičena. Dve določbe, o katerih sem govoril, govorijo o možnosti uh, spremljivosti dokazov in to spada v 80. člen, drugi odstavek A, ki govori o medsebojni spremljivosti dokazov med državami članicami. Pravo o dokazih je, to je pokrito tudi v PDU, ki, eh, v delu, ki govori o sodelovanju na področju pravosodja. Tukaj členi spadajo prav tako v skladu, so v skladu z členom 82. In ne na zadnje, kar se tiče uh, skladja z listino o človekovih, uh, o temeljih svoboščinah in predsedničnem pravu Evropskega sodišča, pravna služba ugotavlja, da je to skladno. Eh, Evropsko sodišče za človekove pravice je to izrazilo v svojih sodbah o pravičnosti sodb v posameznih primerjih. Kar se tiče obvez držav na tem področju, pa je sodišče iz Štrasbura vedno znova razsodilo, da mora vsako osumljeno osebo braniti odvetnik, to je temeljna pravica pri postopkovnem pravu. Člen 6 konvencije pa spada v predhodno fazo sodnega postopka in osumljenec mora tukaj dobiti pomoč odvetnika že na začetni stopni zaslišanja policije. Ko gre za um, Če te pravice ne bi spoštovali, bi uh, tem obtožena oseba poznala, postala ranljiva, zlasti v kompleksnih eh, sodnih postopkih in zato potrebuje pomoč odvetnika, zato da mu odvetnik pomaga zagotoviti spoštovanje pravic obtožene osebe, eh, da se sam ne inkriminira. Sodišče o človekovih pravicah je vzpostavilo pomembna načela, ko gre za uporabo izjav, ki jih pridobijo organi kazenskega Eh, pregona in kako to vpliva na pravice do dostopa do odvetnika. To velja tako za predhodno um, naravo teh uh, izjav, kakor tudi za sodne postopke. Predhodne izjave morajo biti izključene iz eh, dokaznega materijala, ki se predloži sodišču. V pravnem mnenju smo citirali tudi nekatere vodilne primere, kakor naprimer primer Salduc, in eh, pa Novčis. Ti primeri so relativno novi in lahko razjasnijo okoliščine, ko gre za dokaze v zvezi z obtoženo osebo. Predsedujoča, to so glavne ugotovitve naše pravne službe, seveda pa smo na voljo za vsakašno nadaljno vprašanje v zvezi s tem. Eh, na voljo smo tudi poročevalcu ali drugim poslancem. Thank you. Ehm, hvala lepa. 4, 5, 6 se vas je javilo k besedi. Trenutno imamo še dovolj časa za naslednje točke na dnevnem redu, pa bomo morali biti kovorniki nekoliko uh, krajši. Najprej poročevalci v senci, gospod Romero Lopes. Hvala, <clears throat> predsednica. E, hvala, gospa predsedujoča. V tej direktivi je spostavljenih kar nekaj težav, ki jih je omenila tudi gospa poročevalka. Tudi pravna služba je pripravila dobro mnenje v zvezi z izključitvijo dokazov, ki niso bili zbrani na pravilen način. dostop do odvetnika je po mojem mnenju pomembna zadeva, ampak pri tem vprašanju bomo morali doseči tudi kompromisne predloge, čeprav je poročevalka že nakazala možne rešitve. Mislim, da bomo na tem še delali, zlasti na tistih najbolj spornih zadevah. Naprimer, odkot sploh izvira ta pravica. Nekatere države, kot vemo, naloži dodatne, dodatne stroške v zakonodaji, naprimer nekaterih držav takšna pomoč ni zapisana, kar pomeni, da se zna zgoditi, da bomo imeli težave v določenih državah ta pravica bi morala biti zagotovljena vsem. In sicer med zaslišanjem, še posebej, ko se posameznik zaveda, je dejansko osumljenec v nekem primeru. tu se bomo pravzaprav morali pogovarjati o neke vrste virtualni pravici, zato ker to še ni realna, stvarna pravica. Vse skupaj je težko, tesno povezano z brezplačno pravno pomočjo. Brezplačna pravna pomoč pa v tej direktivi ni predmet obravnave. Zato bomo morali najti ustrezno formulacijo. Predlog gospe Antonesku se mi zdi dober v zvezi s tem komisija je tista, ki bi morala čim hitreje predvideti tudi določbo v zvezi z brezplačno pravno pomočjo in na tej podlagi bi lahko uveljavljali pravico, ki se tu omenja. Glede zaupnosti mislim, da se vsi strinjamo. Seveda mora biti odvetnik prisoten pri izbiranju dokazov, pri predstavitvi dokazov, glede tega se strinjamo popolnoma potem se bomo morali pogovarjati seveda tudi o pogojih za pridržanje in pripor. Strinjamo se s tem, kar predlaga komisija, vendar bo težko natančno opredeliti izjeme. Kdaj lahko onemogočimo komunikacijo med odvetnikom in obtožencem? pravosodni organi imajo na voljo več različnih kanalov in instrumentov, preko katerih ugotavljajo, ali je odvetnik lahko tudi osumljenec. Zato bi lahko uporabili druga sredstva in druge možnosti, zato da pridobijo dodatne informacije, na podlagi katerih bi lahko, naprimer, sprožili celo sporedni sodni postopek. Ampak to so redki primeri. Predvsem pa bi morali o teh vprašanjih bolj poglobljeno razmisliti. No, vse zadnje tu postavljamo pod vprašaj pravico do obrambe, zato je zaupnost v tem kontekstu zelo pomembna. Glede brezplačne pravne pomoči, ki sem jo prej omenjala, pa se mi zdi, da v tem predlogu direktive ni dovolj omenjena. Zato bi morali čim hitreje sprejeti tudi zakonodajni svežen o procesnih pravicah. Res je nujno, da se komisija loti tega vprašanja. Pravica dostopa do odvetnika je pravzaprav nemogoča, če ni zagotovljena brezplačna pravna pomoč. Hvala. Hvala lepa nisem zastavila omejitve za čas za govor, ampak eh, če želimo, da bi spregovorili vsi, moramo biti bolj eh, disciplinirani. No, ampak prej vas prosim, da ste samo disciplinirani, kot pa da vam zastavim eh, čas za govor. Naslednji je gospod Mulder v imenu Alde. You, I... Hvala lepa. Govorim v imenu Sare Latford imam pred uh, menoj besedilo, ki ga pripravila, ampak ne mora biti tukaj, zato je, na, zato je prosila na jaz predstavljam njeno stališče. Ni nujno, da to moje stališče. Pomembno je, da vsem osebam zagotovimo pravico do odvetnika, če ima zdaj ta prostost ali če so pred sodiščem. Eh, vesela je, da eh, želi tudi svet poskrbeti za takšna jamstva, to bo dalo dodano vrednost trenutnim pravnim sistemom v Evropi. Nujno tudi to, da polica ne sme zaslišati osebe potem, ko ta postane osumljenec predem jim da možnost, da je pri tem navzoč odvetnik. Ko gre za zbiranje dokazov, je najboljše, da imamo tukaj odprt seznam zbiranja dokazov, za katerega lahko za, eh, smo gotovi, da bo tukaj prisoten tudi odvetnik, namesto da se uh, nanašamo na neke medle definicije, katerim bi lahko uh, nasprotovale države članice. Uh, države članice morajo zagotoviti dobre minimalne standarde, ne pa samo ponavljati besedilo uh, konvencije. Kar se tiče vprašanja zaupnosti, menim, da se številni skupine ALDE strinjajo o pomembnosti zaupnosti. Uh, Ampak eh, seveda se tukaj hudič skriva v podrobnosti. Razumno je, da obstaja pravica med, eh, med osumljeno osebo in pa odvetnikom. Eh, ta pa se lahko krši, če obstaja sum na kaznivo dejanje tudi odvetnika. Kar se tiče učinkovitosti direktive in možnosti tega, da se dokazi ne uporabijo na sodišču, če so bili dokazi zbrani eh, ob kršitvah te direktive, potem eh, je sodišče tisto pristojno telo, ki bi moralo o tem odločati. Eh, vem, da lahko imamo pravila o tem na podlagi mnenja pravne službe, moramo pa preučiti, kako bi to vplivalo na pravico sodišča, da odločajo o lastnih postopkih. Morda bi bilo nekaterih uh, primerih tudi dobro, če bi obtožena oseba imela eh, dostop do odvetnika po telefonu, ampak to naj bo omejeno na manjša kazniva dejanja. Eh, potrebno je zagotoviti jasen obseg direktive in eh, zagotoviti moramo, da ima možnost pred začetkom veljave te direktive, pred nastopi v veljavo to, da direktiva, da policija um, odloči, ali naj bo oseba obdožena ali obsumljena na podlagi tega, da določi njihovo identiteto. To bi imela zapovedati Sara Latvar, če bi bila prisotna tukaj. Uh, um, um, znam je samo v duhu in upam, da sem pravilno predstavil njeno stališče, bi pa želel tudi sam povedati nekaj v mojem imenu. Uložil sem celo vrsto predlogov spremem v mojem imenu. Najpomembnejši je, da uh, ne bi smeli pretiravati s to direktivo. Ni nujno, da imam. Well, uh, uh the... Za vsak manjši prekršek ni potrebno, da je prisoten uh, odvetnik. Um, all, say, I, I... Hvala. Naj najprej povem, da sem hvaležen gospodinu Antonijesku za njeno poročilo. Mislim, da ste zelo dobro upravili s tem in prihajate pred nas z pomembnimi ugotovitvami in dobrimi rešitvami. Mislim, da je bilo zelo dobro tudi to, da se posvetujemo z pravno službo. So pa dve ali tri zadeve, ki bi jih želel omeniti. Prvič, posebno se strinjam s tem, da, da včasih ni, potreben, ni potrebno zaslišanje, ne vem, uradno zaslišanje, torej da ni potrebno. Torej, eh, tu so nekatere zelo različne interpretacije in eh, zato mislim, da je to, kar je povedala pravna služba, namreč, da eh, sodišče za človekove pravice je zelo jasno pokazalo, kako je z poštenim sojenjem. Namreč, da to velja tudi za nekatere zelo, torej posebne primere in tega se moramo držati. Ne smemo se tukaj omejevati z eh, področjem uporabe, kajti sicer bomo preveč odstopali od usmeritve eh, sodišča. Isto velja v zvezi z pridobivanjem dokazov, namreč kar se tiče zaupnosti. Mislim, da smo tu tudi obrali dobro pot, še posebej, kar se tiče druga stavka desetega člena, tu bi si sam želel, da se bolj držimo tega, kar smo imeli v poročilu do sedaj. Ko govorimo o pritožbah, o zaupnosti, mislim, da tu ne smemo uh, zmanjšati pomena zaupnosti med osumljencem in odvetnikom. Resnično mora biti zagotovljena popolna stroga zaupnost. Tu ni nobenega prostora za neke izjeme in tako naprej. Bil bi zelo vesel, če se torej tega držimo tudi v prihodnje. In končno, kar se tiče pritožb, še posebej tretji odstavek 13. člena, eh, vesel sem tega, kar je povedala pravna služba, namreč, da tu ne gre le za možnost, da se to uveljavlja na podlagi pogodb, ampak tudi, da obstaja podlaga za to, da te določbe vidimo kot nujne, zato da bo pristop do pravic usumljenca dosleden. Zato bi vas prosil, da, te stvari ne, da teh stvari ne spreminjamo in da, taj, da te določbe ostanejo v poročilu. Hvala, gospod Krkop, za EKR. <clears throat> Oprostite, nekoliko sem zahripan, ampak nekateri pravijo, da sem tako še bolj šarmanten. Kakorkoli, naj čestitam poročevalki za njeno odlično delo. Mislim, da smo na zelo dobri točki in da smo na zelo dobri smeri kar nekaj stvari nas je skrbelo, zdaj sem vesel, da. Uh, vsekakor me veseli, da se nekatere stvari zdaj uh, obravnavajo drugot, ampak kot pravnik bi želel tukaj povedati, da sem tudi vesel, da poudarjamo zdaj potrebo, da dostop do odvetnika je pomemben in ne le do odvetnika, ampak tudi, eh, da se lahko ob prijetju osebi eh, imenuje nekoga, eh, ki, ki bo obveščen ali sorodnika ali delodajalca, še preden pride odvetnik na, na kraj dogodka. Mislim, da je to izjemno pomembno. In mislim, da se v večini, pri, v večini držav članic to lahko izpelje, čeprav ne morda v vseh, kot pravica namreč. Zato je pomembno, da to poudarjamo, ne glede na to, uh, kdaj se potem odvetnik dejansko postavi. Torej, ta eh, možnost komunikacije, bodi si tudi za konzulatom ali diplomatskim predstavnicom, če niste v svoji, niste v svoji, če usumljene ste v svoji državi. Mislim, da tu res ne sme biti preveč prostora za izjeme. Zelo pomembno je, da se ta dostop omeji oziroma zavrne le, če, je, če postopek res zahteva izrazito dokazano, če je to eh, potrebno, torej, da se to zavrne. Kar se tiče izboljšav, pravica do pogovora z odvetnikom po telefonu, eh, to smo si želeli, ker seveda včasih je nemogoče, da, vidite, da pride eh, odvetnik fizično, zato je prav, da ima osumljenec pravico do pogovora in z sodobnimi komunikacijami bi bilo posebno nespremljivo, da to ne bi bilo tako. Uh, recimo v primerih pozno po noči ali pa nekje na nekih oddaljenih območjih, eh, dejansko možnost, da se pogovor opravi prek telefona, je zelo pomembna izboljšava tukaj. Kar se tiče časovnih rokov, namreč eh, akcija organov pregona in potem eh, eh sprejem eh, eh, eh, zastopnika, mislim, da je to zelo pomembno. Namreč, kadar so, kadar, eh, razmere pritiskajo, da, da je treba čim prej zbrati dokaze, je treba biti zelo previden. Ničesar ne smemo storiti, kar bi eh, okrnilo preiskavo, pri čemer je seveda treba eh, upoštevati tako zbiranje dokazov, kot seveda kdaj lahko odvetnik se pojavi. Tu neko ravnovesje treba doseči in mislim, da v tem trenutku ga imamo. Torej, Zadovoljni smo s tem, kar imamo zdaj pred sabo, menimo, da gre za zelo pomembno pobudo, zelo pomembno vprašanje in seveda bomo še naprej jo tudi podpirali. Gospa Sipr. Ja, dank, faz... Hvala lepa. Omejila se bom na dve ali tri točke. Najprej bi čestitala poročevalki za njeno delo, Pripričana sem, da bo morala imeti še veliko razgovora za poročevalci v senci, tako da bomo imeli močno stališče za naslednja pogajanja. Točke, o kateri bom govorila, dostop do odvetnika, tega ne smemo omejevati, tudi če gre za nek minimalni prekršek, za katerega moram plačati Eh, neko kazen. Uh, se lahko zgodi, da se mi zdi, da je to bilo popolnoma neupravičeno in izkušnje kažejo, da če ogovarja odvetnik, se potem to vzame bolj resno, kot pa če bi ogovarjala jaz. Zato smem, da sme, eh, mislim, da ne bi smeli pod nobenim pogojem ojevati pravice do odvetnika. Enako velja za obliko, kako želim stopiti v stik z mojim odvetnikom. Uh, jaz do sedaj odvetnika nisem imela, nisem imela potrebe potem. Uh, zato bi morala, če bi veljala uh, možnost po telefonu, poklicati nekoga tujega in uh, od njega dobiti vse potrebne informacije. Ampak eh, potem bi morala biti jaz tista, ki, ki sprejmem to odločitev, ali mi je to dovolj, da nekoga neznanega pokličem po telefonu ali pa še želim z njim osebno srečati. Uh, tukaj mora obstajati tudi možnost ugovora, če uh, se odpovem pravici do dostopa do odvetnika, moram imeti kasneje možnost, da se odločim tudi uh, kasneje in zato omejitev na telefon ni uh, pravilna. Zaupnost je potrebno zajamčiti na vsak način, ne vem, zakaj bi to na kakršnekoli načine omejevali, kaj ti samo zaupnost razgovora med obtožencem in pa odvetnikom lahko zagotovi, da resnično uh, lahko pridemo do pravičnega postopka. Enako velja za to, da odvetnik mora imeti možnosti preveriti pogoje pridržanja eh, in eh, pogoji pridržanja ter eh, pogoji trajanja pridržanja mora biti tudi nekaj, o čemer bi se morali še dodatno pogovoriti, če želimo zagotoviti vzajemno zaupanje med državami članicami. Potem še pri tem eh, roadmapu bi želela govoriti tudi o doslednosti posameznih kosov zakonodaje. Gospa Antonesko je že govorila o tem. Uh, um, morali bi poskrbiti za to, da bodo ukrepi dosledni. Tukaj bi pozorila na enega izmed vidikov. Nekoliko me je zmotilo, da ta uh, ukrep v nemškem prevodu govori uh, recht auf Beistand. Pri nemškem prevodu smo vedno govorili recht auf Anwalt in to bi uporabila tudi pri tem ukrepu zato ker to predstavlja pravno gotovost in prosim, da se tukaj vzpostavi doslednost in da ne uvajamo nekih novih pojmev. Hvala lepa. Gospod Pos je zadnji na seznamu. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Na kratko dve pripombi k mm, temu, kar je povedala gospa Zipel, eh, ja, če išče odvetnika, sva Timothy Kirkop in pa jaz si zelo pripravljena pomagati. No, kar se tiče prevoda v nemščino, tukaj bi morali zapisati Zugang zum Anwalt ali Rechtsbeistand. Ich habe um, bereits oft genug an sich Kunden. Ja, um, no, naj povem, da sem načeloma za predlogom komisije zadovoljen, tudi za poročilom kolegice Elene sem zadovoljen. Zlasti, ker ehm, je na tem občutljivem področju težko vse zastaviti tako, kot bi si mi sami želeli. Obstajajo pač eh, različne tradicije pravnih redov, eh, sodnih postopkov. Ehm, no, eh, meni se zdi pomembno, da če obstaja sum na neko kaznivo dejanje in takrat eh, se obtožen z tega še ne zaveda in podaja razne izjave, potem je potrebno eh, takšne izjave kasneje vzeti iz postopka in pa hitro uplesti v celoten postopek odvetnika. Še nekaj točk, ki bi jih bilo potrebno dodatno preučiti. Eh, gre za preučitev pogoje pridržanja, to bi lahko prispevalo k spoštovanju temeljih svoboščin in ne vidim nobenega razloga, da bi temu ugovarjali. Videl, videl sem tudi, da je bilo veliko predlogov sprememb na to temo, da uh, nekateri predlogi sprememb pa so želeli odzeti to pravico do preveritve pogojev pridržanja. No, tukaj bi, lahko našli, bi morda lahko našli nek kompromis. Potem člena 10 in pa 13. Gre za dopustnost dokazov. Um, dobro, pravna služba je rekla, da ni zakonodaje ali nič v pogodbah ne govori proti temu, ampak ni pa nujno, da to tukaj, tukaj zapišemo. Meni se to ne zdi potrebno ni potrebno, da eh, vedno vzpostavljamo neka pravila samo zaradi nekih tradicionalnih postopkov v državah članicah in zaradi tradicij v pravnih redih posameznih držav članic. Eh, tukaj gre za to, da gre za neko poseganje v samo srčiko pravnih sistemov držav članic in mislim, da bi morali državam članicam prepustiti, da se odločijo, kako želijo postopati. Kar se tiče uh, zaupnosti, tukaj že mislim, da tudi pri odnosu odvetnik stranka obstajajo določena, določene možnosti zlorabe. Um, zato mislim, da bi morali eh, predvideti zelo omejeno možnost eh, izjem tudi pri tem vprašanju zaupnosti, tako da bi lahko v primerih, če obstaja utemeljen sum, potem to tudi eh, uporabili, to možnost. Potem predlog spremembe 126. Tukaj gre za zagotovitev pravičnega uh, sodnega postopka in uh, prepovedi mučenja ali nečloveškega ravnanja. Uh, to se mi zdi že nekoliko čudno, da avtori predloga sprememb menijo, da je mučenje pri, sopn, pri sodnih postopkih nekaj vsakodnevnega v Evropski uniji. Dobre, ne bomo se pogovarjali zdaj o ti in teh zadevah. Eh, ne želim biti tukaj cinična, ker nisem. Zdaj, zdaj bi povabila komisijo in svet, da zelo nakratko, zelo povzeto povesta, kako in kaj, in da se omejita na tisto, kar je res nujno potrebno, kaj sicer se bomo prepozni. Želim se držati današnjega dnevnega reda in uh, dati besedo še poročevalki. Uh, Gospod Fel iz komisije, najprej izvolite. Euh, merci, euh, Hvala, gospa predsedujoča. Najprej naj se zahvalim eh, gospe Antonesku za njene ugotovitve, ki smo jih veseli. Še posebej, kar se tiče zaupnosti, kar se tiče zaslišan, zaslišan neuradnih zaslišan, oziroma torej po prvem po prvi obravnavi smo zdaj na komisiji zadovoljni, eh, ne glede na vse te predloge sprememb, da vendar imamo nek trend eh, lepega napredka v zvezi s tem besedilom, eh, z vključitvijo tudi pravne prakse, sodišč in da torej prihajamo k nekaterim standardom, ki bodo skladni za tistim, kar poznamo po Evropi, Eh, v smislu demokracije in seveda eh, varsta človekovih pravic. In končno najbolj kritična zadeva, kar se tiče eh, pravnih sredstev. Komisija se povsem strinja z mnenjem pravne službe Evropskega parlamenta. Pri tem pa imamo en zadržek. Namreč vedno, vse čas smo smatrali, da ne gre tu le za dopustnost dokazov, ampak gre za uporabo dokazov za, ustrezno, eh, za ustrezen potek postopka. Tu namreč stvari eh, ostajajo še vedno zelo odprte oziroma eh, precej v pristojnosti nacionalnih sodnikov, da se odločijo kako in kaj, kdaj bi naj bi šlo za kršitev pravice do dostopa in tako naprej. Torej, eh, to je lahko problematično. Naj povem še to, torej pravica ni dejanska, če ni možnosti pravnih sredstev, če pride do njene kršitve. Torej tisto, kar bi se nam zdelo pomembno, je ravno ustrezen 13. člen in tu smo zelo prožni, kar se tiče besedila, ampak vsekakor si želimo, da bi 13. člen ostal v besedilu in da bi o, o, omogočili nacionalnim sodnikom, seveda pod nadzorom, uh, Evropskega sodišča, da določi razmere, v katerih bi lahko prišlo do kršitve pravice. Hvala. Hvala lepa. Potem pa misl, upam, da sem prav prebral gospod Solskov iz danskega predsedstva v imenu sveta. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam bom zelo kratek. Uh, uh, moram reči, da se mi zdi ta razprava in tudi predloge sprejem zelo zanimivi in veseli me, da tudi parlament vidi, da se moramo tukaj, eh, da moramo tukaj vzpostaviti ustrezno razmerje, ravnovesje med interesi na eni in na drugi strani in to je zelo dober znak za prihodna pogajanja. Sam nimam mandata, da bi kakorkoli komentiral ali karkoli izjavljal v zvezi s predlogi parlamenta, kajti seveda svet je še vedno v postopku oblikovanja svojih pogajalskih izhodišč. In jasno vam je, da to ni lahka naloga, kajte države članice imajo pač neka nacionalna pravila, ki se med sabo zelo sebinsko razlikujejo. In zaradi tega pač smo tu še v postopku in med delom. Kakorkoli, dansko predsedstvo meni, da bi moralo biti mogoče, da pojasko izhodišče oblikujemo še v prvem poletju, torej za časa našega, našega predsedovanja in zato bi bil zelo vesel, če bi prišlo do rezultata tudi tukaj v vašem domu, eh, kajti gre za pomembno zadevo in dobro bi bilo, da gremo čim hitreje naprej. To bi bilo pravzaprav vse, kar lahko povem v tem trenutku. Hvala lepa. Okay, Hvala, potem pa se spet. Potem pa spet poslušamo gospod Antonijesku za zaključnimi pripombami. Hvala, gospa predsedojoča. Naj se zahvalim kolegom za njihove intervencije. Hvala tudi pravni službi. Kaj ti njihovo mnenje nam bo zelo pomagalo, da bomo lahko oblikovali in peljali naprej našo razpravo v zvezi s tem vprašanjem. Mislim, da je bilo zelo zanimivo tudi to, kar smo slišali od komisije, kar se tiče eh, do, dopustnosti dokazov in uporabe dokazov. To je nekaj, kar si bomo morali zapomniti in uporabiti pri iskanju dokončnih kompromisov v zvezi s pravnimi sredstvi, če bomo seveda do tega prišli. Ne bi želela zdaj analizirati posameznih problemov, ki so bili omenjeni, ampak glede na to, da nisem govorila o uh, brezplačni pravni pomoči, bi zdaj eh, prosila gospod Romero uh, eh, Lopez, da nekaj o tem pove, oziroma se strinjam s tem. Strinjam se, da potrebujemo ustrezne predpise o brezplačni pravni pomoči. Uh, z gospodom Bosotilom sva že prosila komisijo za ustrezne predloge v zvezi s tem. In ko govorimo o pravici do dostopa do odvetnika, v takem primeru to resnično potrebujemo, zato da bo ta pravica resnična, resnično možna. E, kolegom bi povedala še tole. Jasno je, da potrebujemo pregledno stališče, da se bomo sploh lahko pogajali. Ne moremo imeti le neke kopije stališča sveta, ko bomo šli na pogajanja s svetom, torej potrebujemo dobro trdno stališče za pogajanja. In zato bi prosila kolege, da resnično sodelujejo v zvezi s tem, da mi pomagajo pri iskanju čim boljšega izhodišča. Eh, ko govorimo o časovnici, ja, gospod Sipil ima prav, dejansko moramo zastaviti, eh, imamo, je pred nami veliko sestankov z poročevalci v senci in tako naprej, da bomo prišli do ustreznih rešitev in lahko, da bomo res morali nekoliko prestaviti glasovanje. Hvala. Ok. Odlično. Mislim, da smo s tem pri koncu te točke dnevnega reda. Lahko gremo torej na naslednjo vidimo, da gospoda Busotila še ni tukaj, ampak a, a, a prihaja. Okay. Um... No, nadaljujemo. Torej, 12. točka na dnevnem redu, v zvezi z sklepom sveta o dopolnitvi zakonika o šengenskih mejah, v zvezi z nadzorom zunanjih morskih meja v okviru sklejenega operativnega sodelovanja Evropske agencije za upravljanje operativno sodelovanje zunanjih meja držav članic Frontex. Leta 2010 je Evropski parlament se odločil, da bo spodbijal ta sklep sveta in uh, Evropsko sodišče eh, je izdalo sklep v zvezi s tem prejšnji teden in podprlo stališče parlamenta. Zato bomo zdaj prosili pravno službo parlamenta, da predstavi sklepe oziroma odločitev svet, eh, sodišča. Potem pa bomo na kratko slišali še odziv Evropske komisije, potem pa poročevalca in drugih članov odbora. Gospa Din iz pravne službe, čeprav razumem, ste to vi, mar ne izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Kot veste, je na zahtevo tega odbora parlament 26. aprila 2010 zahteval pojasnilo v zvezi z dopolnitvijo zakonika o šengenskih mejah, v zvezi z nadzorom zunanjih morskih meja in povezavi s Frontexom to je bilo storjeno, čeprav eh, parlament ni uporabil veta pri sprejemu tega akta, kaj ti ni bila zagotovljena kvalificirana večina. 17. aprila 2012 eh, smo dobili mnenje sodišča, ki dejansko podpira stališče parlamenta. Eh, preden pa gremo vsebino, naj podarim naslednje. Ta sklep ni obvezujoč za sodišče in ga sodišče eh, eh, eh, torej ni obvezujoče. Bodo pa stvari še nadalje proučene in zato je takšen sklep zelo pomemben. Generalni pravobranilec tukaj govori o tem, da, torej, o, o enem splošni zadevi, Eh, da je treba določiti, kaj so bistvene in kaj so manj bistvene oziroma nebistvene sestavine predloga. Svet je povedal, da glede na to, da ni bilo veta parlamenta, eh, da pravzaprav zdaj ne more spodbijati na isti podlagi tega sklepa. Pravobranilec se je temu zapostavil, pravi, da ni tako. Tudi, če obstajajo elementi, ki bi omogočali parlamentu, da uporabi veto, pa lahko stališče parlamenta izhaja iz političnih podlag in zato ni nujno, da tu pride do uh, nasprotja med pravosodno uh, ugotovitvijo v zvezi s tem. Gre torej za dve povsem. Gre za dve alternativi, ki sta uh, neodvisni druga od druge in od pravosodnega postopka. Zato mora za, eh, torej pri, pri vetu parlamenta mora obstajati ustrezno število glasov, eh, med tem, ko, eh, torej to v primeru veta, sicer pa se lahko spodbija neka odločitev sveta tudi brez glasovanja v, na plenarnem zasedanju. To je pač instrument uh, zaščite oziroma varstva parlamentarne manjšine. ko se torej ugotavlja, ali gre tu za prekoračenje eh, izvedbenih pristojnosti parlamenta. Je tu treba upoštevati tudi dodatne ukrepe strani komisije, namreč tudi ta lahko eh, posega v, oziroma se odloča o bistvenih in manj bistvenih elementih generalni pravobranilec je, preveril, je ugotovil, kaj je treba, najprej, kaj je treba storiti. Torej, najprej je treba preveriti izvedbene pristojnosti, ki so odvisne od posamezne politike. In v tem primeru, v tem konkretnem primeru, namreč, ko govorimo o nadzoru nad zunanjimi mejami, da to vpliva tudi na človekove pravice in da je to zelo Eh, različno od tega, kar eh, zadeva recimo bolj tehnična področja, kmetijstvo in tako naprej, kjer ima komisija velike izvedbene pristojnosti. In v, zato moramo tukaj obstoječo zakonodajo zelo previdno obravnavati. Potem, ko govorimo o bistvenih in nebistvenih elementih oziroma značaju, odločitev o tem ni le neka mehanična izved, uporaba, Eh, eh, prakse, pravne prakse, ampak je treba ugotoviti, kakšni so vsi relevantni faktori, kako je z delegiranimi določbami, kakšna je vsebina posameznega eh, akta in tako naprej. Ob upoštevanju relevantnih dejavnikov pa je pravobranilec povedal, da je tu treba upoštevati ukrepe, ki bi lahko pomenili bistvene nove elemente, recimo ustavljanje ladi v tem primeru, zaplembo ladi, eh, pridržanje osebja, eh, predajo eh, vseh teh tretjim državam in tako naprej, kar pomeni, da določbe o Eh, o kraju izkrcanja prav tako pomenijo zelo pomembno spremembo v zvezi z zonanjimi mejami. In tu, so, eh, tu je podal pravobranilce naslednje razloge. Gre za težke izbire, ki lahko vplivajo na pravice in svoboščine posameznikov. Eh, zato morajo ti imeti možnost do mednarodne zaščite in vse to lahko vpliva tudi na odnose s tretjimi državami. Možnost sprejetja takih v, eh, močnih uh, ukrepov, resnih ukrepov je takšen poseg, da moramo upoštevati, kje prihaja do nje. Še dva elementa govorita o bistveni naravi teh ukrepov. Prvič, gre za zadeve, ki so zelo občutljive, recimo za izvajanje načela nevračanja v mednarodnih vodah, In potem drugič vprašanje z eh, na, eh, preverjanjem na mejah, zato je pravobranilec tudi sprejel argument parlamenta, da se to tiče operativnega sodelovanja v smislu uredbe Frontex in da je zato vse te vidike treba upoštevati, da so pa ti zunaj eh, izvedbenih pristojnosti še posebej smernice v drugi prilogi, kar se tiče izkrcanja, ki niso stvar Frontexove pristojnosti, postanejo pa del operativnega načrta. In vse to bi bilo možno urediti le z spremembami uredbe Frontexa. zato meni sodišče, da je treba sklep razveljaviti, seveda pa ostaje v veljavi, dokler ne bo sprejet ustrezen uh, akt skladno z zakonodajnim postopkom. Torej, eh, sklep se mora nadomestiti z ustreznim aktom, ki, bo, ki bo sprejet po rednem zakonodajnem postopku. Bolj nasplošno pa lahko rečemo, da bo ta sklep sodišča uh, tudi dobra usmeritev za institucije v zvezi z ocenami bistvenih elementov in nebistvenih elementov aktov, ki se lahko delegirajo komisiji skladno z 290. členom. To so bistvene, eh, bistveni elementi mnenja generalnega pravobranilca, smo pa seveda na voljo za vsa vprašanja, ki bi jih lahko imeli. Hvala. Okay, um, Hvala lepa. komisija. Gospa Brown, bi se vi nakratko odzvali? Ne? To v redu. Potem pa gospod Kašman. Hvala lepa. Hvala lepa tudi Megi za to odlično analizo stališča generalnega pravobranilca. Veliko veselje mi je, da je to stališče skladno z mojim stališčem. To stališče sem predlagal odboru, vendar ga odbor ni sprejel še posebej, ko, groza, ko gre za dopustnost v tretjem odstavku. Generalni pravobranilec navaja, da je lahko postopek obravnavan tudi z vidika političnih vprašanj. To sem tudi sam takrat izpostavil. Vsebina pa mora biti skladna z določbami glede nudenja pomoči na morju, glede izkrcanja, to je vse opredeljeno v mednarodnih sporazumih. Kot veste, je Malta temu odločno sprotovala, enako velja za Italijo. Malta pravi, da pravila navajajo, da nezakoniti migranti je Beram, samo da vam bo jasno, ki so jih rešili Frontexovi agentje na morju, morajo biti odpeljani na najbližjo državo vsi migranti, ki jih rešijo patrulje Malte v okolici Malte, bodo prepeljeni na Malto. Malta je v preteklosti gostila tudi to vrstne misije. Razumem sicer, da je takrat komisija nekoliko presegla svoje pristojnosti, zato sem predlagal, da se ta predlog podpre, ker je šlo za nujno zadevo in ker bi s tem rešili življenja. Pravne bitke ne moremo biti na plečih migrantov, ki se utapljajo v morjih. Marca 2010 je odbor Libe sprejel odločitev, da mojega preporočila ne bo sprejel. Zato je šlo vse skupaj na plenarno zasedanje. Kot smo slišali tudi na plenarnem zasedanju, nismo dosegli dovolj glasov, saj ne za kvalificirano večino. Kolega Busutil se je vrnil v odbor Libe z zahtevo pravne službe parlamenta, ali se res lahko vse iz postopkovnih razlogov zavrne. V primeru, da je komisija presegla svoje pristojnosti, vendar smo se dogovorili tudi o tem znotraj odbora, da odločitve ne bi smeli prekiniti. Vesel sem, da se je gospod Busutil strinjal s tem, da se to vključi v njegov predlog o Frontexu in tudi Silvi Gijom se je s tem strinjala, vendar ne v celoti. Generalni pravobranilec Mengoci je torej pripravil mnenje, ki ga lahko pozdravimo. Še posebej pozdravljam, bom spet prebral, priporočilo, ki temelji v prvi vrsti na zaključku, ki ga ni treba sprejeti, ampak na zaključku generalnega pravobranilca, ne sodišča, da se lahko spreminjajo samo ne bistveni deli šengenskega zakonika. Sam sem bil poročevalec za šengenski zakonik, generalni pravobranilec zato zaključuje, da namesto, da bi spreminjali ne bistvene elemente šengenskega zakonika, se z novim sklepom sveta uvaja nove elemente in se s tem spreminja tudi uredba Frontexa. V tem priporočilu govorimo tudi o učinku pravil glede pomorskih mej. To moramo spoštovati, dokler ne bo začel veljati nov zakonodajni akt skladno z običajnim zakonodajnim postopkom. Pozdravljam torej mnenje generalnega pravobranilca, upam, da ga bo sodišče sprejelo. Res sem vesel, da je to stališče v celoti skladno z mojim in moram reči, da je skupina, iz katere prehajam, podprla to stališče v skupini in v odboru. Hvala, gospod Busutil. Hvala, predsedujoča. Najprej bi rad iskreno in odločno čestital pravni službi Evropskega parlamenta. Kolegice in kolege v odboru pa bi rad spomnil na to, da smo februarja 2010 pisali pravni službi in jo zaprosili za pravno mnenje o tem sklepu sveta. Gospod Lopes Aglar je pisal to pismo. Takrat je pravna služba odgovorila, marca 2010 namreč, da po njenem mnenju komisija zlorablja svoja pooblastila, da je bila to pravzaprav odločitev, ki jo lahko izpodbijamo na sodišču. Posledično je potem tudi naš odbor na pobudo ELS-a skušal izpodbijati ta sklep sveta na plenarnem zasedanju. Da bi ukinili ta sklep sveta, pa potrebujemo absolutno večino v plenarni dvorani. 339 glasov smo zbrali, 30 glasov premalo za absolutno večino, kar pomeni, da je plenarno zasedanje z veliko večino 339 proti 250 podprlo mnenje odbora, ne z absolutno večino sicer, ampak podprlo ga je ogromno poslancov, ker ni bilo absolutne večine tega sklepa, nismo mogli spodbijati, kot je rekel gospod Cashman vrnili smo se nazaj v odbor na mojo pobudo, ker me zanima, ali bi morali ta pravila izpodbijati na sodišču, ker so bile presežene pristojnosti. Zato bi ta pravila tudi morala biti opredeljena kot brezpredmetna. Ne strinjam se sicer z načinom, kako je gospod Cashman predstavil kronološki potek dogodkov. Rezultati, ki jih imamo danes na voljo, pa so naslednji. Generalni pravobranilec sodišča je sprejel na svet, ki nam ga je dala naša pravna služba, za kar ji še enkrat čestitam. Poleg tega pa je podprl tudi stališče Evropskega parlamenta. S tem generalni pravobranilec Evropskemu sodišču predlaga, kot je bilo rečeno, da se ta pravila razglasijo za brezpredmetna in neveljavna. Mnenje generalnega pravobranilca sicer ni sodba zato moramo počakati na dokončno sodbo sodišča, ki bo, upam, izdana k malu. Vendar smo se znašli v nekoliko neprijetnem položaju, ker ne vemo, kaj lahko zdaj storimo. Nekoliko sem razočaran, ker se komisija danes sploh ne želi oglasiti. Od komisije bi pričakoval, da nam pove vsaj to, kaj namerava storiti na podlagi mnenja, ki ga je pripravil generalni pravobrnilec. Če na tega ni pripravljena povedati danes, upam, da bo prišla bolj pripravljena na sestanek, ko bo sprejeta dokončna sodba na sodišču. Mi kot odbor bi komisiji morali povedati zelo jasno, da mora obrazložiti svoje mnenje in to, kaj bo storila. Ali bo mnenje pravobranica ostalo veljavno, mislim, da ja, dokler se stvari ne spremenijo. Ko pa se bodo stvari spremenile, bo parlament imel seveda tudi polno pravico do soodločenja in torej pravzaprav srč problema. Na voljo imamo pravila, ki so nam jih usilili strani sveta. Svet je uporabil napačen postopek za ta pravila. Ta postopek pa nam je dal pristojnost, da rečemo da ali ne sklepu sveta. Nismo imeli nobene pravice za spreminjanje teh pravil, nobene pravice do soodločanja. In tu se spuščamo sedaj v osebino zadeve. Ali bo parlament imel pristojnosti, da se vključi v postopek, da spremeni pravila, zato da bodo ta pravila, upam, bolj poštena, kot so danes. To je pot, po kateri stopamo, to je zelo jasna smer, ki jo je začrtal tudi generalni pravobranilec v svojem mnenju. Upam, da ko bo enkrat zadeva potrjena, ko bo sprejeta končna sodba, bo tudi komisija prišla nazaj v odbor in rekla, da bo na novo predstavila pravila, takoj, ko bo to možno, in da bo dala parlamentu tudi pristojnosti za soodločanje. S tem bo lahko parlament jim preminjal pravila, namesto da jih samo potrjuje ali zavrne. Za zaključek naj še enkrat povdarim, da resnično čestitam pravni službi parlamenta, ki je opravila izjemno delo. Hvala. You, Hvala, gospod Busutil. Čudovito je, kaj vse lahko stori pravna služba. Bolj pogosto bi jo morali prositi za mnenje, se mi zdi. Gospod Kašman, še enkrat. Samo popravek. Kadar se pogovarjamo o teh zadevah, moramo biti natančni. Gospod Busutil se je zmotil glede številk. 336 glasov za, 253 glasov proti, 30 vzdržanih glasov. To je bil rezultat glasovanja. Torej 33 glasov premalo smo zbrali, ne 30 za absolutno večino. Upam, da bo komisija podala svoje mnenje, ampak šele, ko bo sodišče podalo dokončno sodbo. Generalni pravobranilec s svojim mnenjem sodišču samo svetuje. Naj še to povem, da se je generalni pravobranilec ukvarjal s postopkom, s tem ali se je uporabil pravilen postopek. Na tem temelji njegovo mnenje. Njegovo mnenje ne govori o tem, ali so se spreminjali bistveni ali ne bistveni deli. Generalni pravobranilec je ukvarjal izključno s postopkom, tudi mi kot odbor smo izpodbijali uporabljen postopek. V sodbi bo znanega kaj več. To mnenje je skladno z mojim stališčem in vesel sem, da se bodo ohranila ta pravila. Sedaj pa moram zapustiti dvorano, ker predsedujem srečanju s predsednikom Južnoafriškega parlamenta. Request nihče drug ni prosil za besedo. Če sem prav videla, tako da se mi zdi, da smo z razpravo zaključili. Nekoliko prehitevamo. Naslednji del zasedanja bo potekal za zaprtimi vrati. Zanima me, kdo je za to prosil. Komisija. A, dobro. No, naj uradno povem za zapisnik, da se mi zdi to neumno in nepotrebno, ampak sprejmem prošnjo komisije. Za deset minut prekinemo zasedanje, potem pa nadaljujemo.